Začnimo. Z glasovanjem. Prvo glasovanje. Uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije za predplačilo v okviru splošnega proračuna unije za leto 2017. Eh, Pročevalka je naša kolegica Patricija Šulin. Predlog spremembe ena, kdo je za? Vzmo najprej bomo preverili glasovalne kartice, prosim, če date v naprave. Tako da preverimo, ali naprave delujejo. Glasujemo, preverimo. Eh bien, le scrutin est clos. Konec glasovanja. Torej, sedaj pa glasujemo eh, prvi predlog spremembe. Ehm, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa celotno poročilo. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Štirindvajset za in dva proti, torej sprejeta. Čestitke, gospe Šulin. Sedaj pa naprej eh, poročilo Vjoti 9. Gre za obravnavanje tako beguncev in imigrantov, vloga zunanjega delovanja EU. Torej uh, predlog smembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Uh, eh, predlog smembe 2. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno predlog 3, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeta. Predlog 4, kdo je in 7, um, isto, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Vzma sta zavrnjena. Uh, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 8, kdo je za, proti? Vzdržani. Zavoreno. Predlog 9. Kdo je za, proti? Vzdržani. Zavoreno. Predlog 10. Tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti? Bomo preverili elektronsko. Skrutin je klub konec glasovanja. 16 proti 10 sprejeto. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrno. Predlog 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrno. Predlog 13. Za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 14 proti 11. Sedaj pa 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrno. Predlog 15. Za? Proti? Vzdržani? Zavrno. Predlog 16. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 17 je omaknen, potem 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrno, predlog 20 za, proti, vzdržani, zavrno, 21 za, proti, vzdržani, zavrno. Predlog 22 v dveh delih, prvi del, to je za, proti, bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja zavrnjen, 11 eh, proti 15 proti. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 27 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 15 proti 11. Sedaj pa 28 za, proti vzdržanje zavrnjen. 29 za, proti vzdržanje zavrnjen. 30 za, proti, vzdržane, sprejeto, 31 za, proti, vzdržane, zavrnen, 32 za, proti, vzdržane, zavrnen, 33 za, proti, vzdržane, zavrnen, 34 za, proti, vzdržane, zavrnen, 34 za, proti, vzdržane. Zavrnen 35, to je za, proti, vzdržane je zavrnen. 36 za, proti, vzdržane, sprejeto, 37 za, proti, vzdržane, zavrnen. 38 za, proti, vzdržane, sprejet, 39 za, proti, vzdržane vzdržani, sprejeto. Sedaj pa celotno besedilo, kot je bilo spremenjeno, elektronsko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 4 proti, 5 vzdržanih uh, čestitke poročevalcu Vjotju. Sedaj pa naprej. Poročilo izvajanju programa Erasmus plus pripravljalec mene je Andrej Novako. Uh, predlog spremembe številka ena za, proti bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 za, 14 proti predlog spremembe 2. To je za, proti. Prosim, da dvihnete roke. Kdo je za? Če enkrat, za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo vseeno preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 16 eh, proti 16 ena za. Tri, kdo je za, proti, vzdržane, zavrn. Predlog štiri za, proti, bomo preverili. Elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnem 16 proti. 11 za. 5. 2 za. Proti mislim, da je sprejet. Predlog spremembe šest. Štiri o tem smo že. Pri pet smo bili. Torej, pet je skladen štiri. Kdo je za pet? Peti predlog spremembe proti. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnen 14 proti 13. Sedaj pa predlog 6 za proti. Vzdržanje zavrnen predlog 7 za proti. Bomo preverili elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto 15 za 13 proti. Sedaj pa predlog 8 za proti vzdržanje. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 proti 13. Uh, eh, predlog 9. Kdo je za? Proti vzdržane. Sprejeto. 10, kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. Predlog 11. Za. Proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto 15 eh, za, 13 proti. predlog 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 13. Za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 14. Za? Proti? Sprejeto. 15. Za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 16. Za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 17 za, proti sprejeto. 18 za, proti vzdržane, zavrnen. 19 za, proti vzdržane, sprejeto. 20 za, proti vzdržane, zavrnen. 2021, tukaj imamo ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 22, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 23 za? Proti? Bomo preverili, glasujemo elektronsko. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 14 proti 9, 24 do je za, proti, vzdržani, sprejeto 25 do je za, proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 25 do je za. 27, kdo je za? Proti. Vzdržane. Zavrnen. 28 za. Proti. Sprejeta. 29 za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen. 17 proti 12 za. Amadma 30 za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrjeno 18 proti 10 eh, za. Prosim, da res dvignete roke. 31 za, proti 10 vzdržani sprejeto 32 za proti vzdržani zavrnen 33 preverimo 32 preverimo konec glasovanja sprejeto se pročujem 33 za proti vzdržani. Sprejeto. 34 za. In tukaj imamo še, oziroma, imamo ustni predlog eh, spremembe poročevalcev, torej skupaj s tem, kdo je za. Proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa še celotno besedilo, kot je bilo spremenjeno. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeto 28 proti 2. Čestitke. Sedaj pa naprej uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017-2020. Eh, poročila Olbricht. Predlagam, da glasimo o svežnju o vseh predlogih sprememb, kjer se želi črtati te določbe. Ali lahko glasujemo o svežnju? Ja? Torej najprej predlog spremembe 12 za proti zavrnil. Sedaj pa glasujemo v svežnju o vseh eh, amadmajih uh, za črtanje, za zavrnitev, kdo je za, proti in svežen je zavrnen. In sedaj um, predlog 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 85 za, proti, vzdržani, zavrn. 89 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 15 proti 12. Sedaj pa predlog 92 eh, in 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrno. 97 za. Proti? Vzdržani? Zavrno. 99 je umaknen, 100 tudi umaknen, 101 in 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sta zavrnjena. 103 za. Proti? Vzdržani? Zavrno. 104 in 5. Eh, isti cilj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrano, 167, za, proti, vzdržani, zavrano, 108, za, proti, vzdržani, zavrano, 129, kdo je za, proti, vzdržani, zavrano, 111 in 12, za, proti, vzdržani, zavrano, 113, za, proti, vzdržani, zavrano, vzdržani, zavrnjeno. 114 in 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 je bil isti kot 16. Torej, oba sta zavrnjena. Sedaj pa 120, 121 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 126 je bil umaknen, 129 in 30 glasujemo za, proti vzdržani zavrnjeno. 131 je torej za, proti vzdržani zavrnjeno. 134-35 za, proti vzdržani zavrno. Predlog 5 v svežnju z 7 skupaj. Kdo je za? Proti sprejeto 140. Ja, 140 za, proti vzdržanje ni jasno, bomo preverili. Konec glasovanja. Eh, zavrljeno 15 eh, proti, ena za 141 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrljeno proti, vzdržani, zavrn. 145 za, proti, vzdržani, zavrn. 146 za, proti, vzdržani, zavrn. Sto devetinštirset za, proti vzdržanje zavrno. Sto petdeset za, proti vzdržanje zavrnjeno predlog šest za proti vzdržane sprejeta. Predlog sedem je bil izglasovan z pet, usrečno sedaj pa 158 za. Brezpredmeten je ta predlog. Sedaj pa 189 za, proti vzdržanje zavrno. Predlog 8 za, proti vzdržanje sprejeto 198 za, brez predmetanje, oziroma je že vključen pri 8. Eh, predlog 9 za, proti vzdržanje sprejeto 200 in 201. Kdo je za? proti, vzdržane, zavrnjeno. 205 je umaknen. Dvesto osem za, proti, vzdržani zavrljeno. Predlog deset, to je za, proti, vzdržani, spreto. Predlog enajst za, proti, vzdržani, spreto sprejeto. 13 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Predlog 14 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Predlog 15 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 18, 19 za, proti vzdržane, spet zavrnjeno. 21 za, proti vzdržane, zavrnjeno. 22 za, proti vzdržane, zavrnjeno. 24 za, proti vzdržane, zavrnjeno. 25 za, proti vzdržane, bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 eh, eh, proti 13 za. 26 je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 28 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 29 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnen. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani, zavrnen, 40 za, proti, vzdržani, zavrnen, 41 in 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno, 43 za, proti, vzdržani, zavrneno, 45, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno, 46 za, proti, vzdržani, sprejeta, 47 za, proti, proti vzdržani, zavrno. 49 za, proti vzdržani, zavrno. 50 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 1 za, proti vzdržani, sprejeto. 53 za, je brezpredmeten, pravzaprav. Predlog 2 za, proti vzdržani, vzdržane, sprejeto. Predlog 55 za, proti, vzdržane, zavrno. 56 za, proti, vzdržane, zavrno. Osem pesec za, proti, vzdržanje, zavrno. Osmi, devetim pesec je bilo skupaj. Eh, sedaj pa tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto 61 za, proti, vzdržani, zavrno, 64 eh, za, proti, vzdržani, zavrno, predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto 66 za, Osmej, eh, brez predmeta, ker je bil 4 sprejet, 67 eh, za, Oziroma tudi ta je brezpredmeten in je skladen s štiri. Torej, kdo je za to? 67 je skladen s štiri. Kdo je za? Prosim, dvignite roko. Kdo je proti? Vzdržanje je sprejeto. 69. o tem moramo glasovati, oziroma ne 68, brez pripomb, zdaj pa 69, kdo je za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. 17 proti je naj za, torej eh, zavrnjeno. Sedaj pa celotno besedilo elektronsko glasujemo. Eh, Pomensko glasujemo. Glasujemo. Uh, 23 za, 6 uh, proti, 1 vzdržan. Čestitke, gospod Odbreht. Čilo gospe Holmajer se prestavi, torej o njem ne bomo glasovali. Glasovali bomo zdaj o poročilu gospe Gardia Sabal in sicer o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Amandma številka ena za proti, vzdržani, zavrnjeno, dva za proti, vzdržani, zavrnjeno, tri za proti, vzdržani, sprejeto, štiri v dveh delih, prvi del za proti, proti. To bomo preverjali elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti, 11 za. Drugi del, kdo je za? Proti. Drugi del je sprijet. Amandma številka 5 za. Proti vzdržani, sprejeto. Številka šest, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devet, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 10 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani Zdi se mi, da je to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 15 proti 13. Amandma številka 12 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe gospe Gardija Sabal. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma številka 13. ki pa zgleda, da odpade. Torej, prvi del je brezpredmeten, drugi del 13. za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je drugi del uh, zavrnjen, ampak to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja in dejansko zavrnjeno, ampak prosim, dvigujte roke, tako da bo jasno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti. No, še enkrat bomo glasovali o amedmaju številka 16 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 15 proti 14. Amandma številka 17 za. Proti. Mislim, da je zavrnjen, vendar bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 glasov proti 11 za. Amandma 18 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 21 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 24 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O celotnem besedilu glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 27 za 3 proti, en vzdržan glas. Čestitke gospe Eider Gardia Sabal Rubial. La parole est maintenant Zdaj pa dobi besedo Jose Manuel Fernandez in sicer v zvezi z dvema transferjema v proračunu za leto 2016. Hvala, gospod predsednik. Tukaj gre za dve nakazili. E, nakazilo šte... Uh, gre za dve nakazili, številka 32 je za 18 milijonov um, 68 eh, tisoč 200 evrov in drugo za uh, eh, 2 milijona 388 tisoč 554. No, to nakazilo 33 v višini 33 milijonov, se upravičujem, 33 milijonov uh, sredstev za plačila. Gre za plačila za Erasmus, kjer se bo zelo veliko sredstev za plačila uporabilo in zato eh, predlagam, da se tudi to sprejme. Hvala. Nihče ne prosi besede za to, nobenega pojasnila ne potrebujemo, torej glasujemo elektronsko najprej za to nakazilo oziroma prenos številka 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, 2 proti. Zdaj pa o prenosu sredstev številka 33. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 glasov za, 2 proti sprejeto. Torej. Euh, no, ostajamo pri proračunu za leto 2016. E, drugi oddel, ki besedo dobi Gerard Depre. Hvala. Tukaj imamo 16 predlogov za prenos sredstev oziroma prerasporeditev sredstev. Med temi nam o 14 ni treba glasovati, e, za dve pa moramo. Prvi prenos je za službo za zunanje delovanje, gre za INF2 2016, to po mojem ni problematično. Potem pa imamo še INF3 2016 in sicer prerasporeditev za evropskega eh, varuha pravic. Potem računsko sodišče 5 eh, prošen za prerasporeditev, ki so dokaj manjše in po mojem majhne in zato po mojem mnenju tudi tukaj ni težavno. To odbor regiji šest prošen za prerasporeditev, pet ni problematičnih. Eh, Eh, ampak eden pa je problematičen in k njemu se bom še vrnil. Um, na to še drugi odbor. Um, kjer je spet nekaj prošen problematičnih, nekaj pa ne. In zato predlagam, da vsaj za teh 14 prošen za presporeditev, ki niso problematične, da jih kar potrdimo.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 50 odstotkov leta 2013, potem 10 odstotkov um, naslednje leto, potem um, leta 2015, 15 in 2016, 20 odstotkov, vedno bo 5 odstotkov več. Enako tudi za računsko sodišče oziroma tudi za uh, sodišče Evropske skupnosti. Pogosto odpuščajo ljudi in potem v bistvu zaposlujo um, tiste osvoboden poklic v freelancerje. Mislim, da je bilo dobro slišati od komisije, ali je to res vredno početi, kajti res ne vem, ali je smiselno, da uh, v bistvu odpuščajo osebe in jih potem iste ljudi zaposlujejo kot freelancerje. Voilà, on, on on... No, tako rešujemo videz, dajemo vtis, da smo zmanjšali število zaposlenih in s tem upoštevamo predpise, vendar pa v resnici to Eh, ne stane nujno manj, glede na to, da na to honorarne delavce zaposlujemo. Ja, hvala. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega Banka. To je posled, neposredna posledica tega zmanjšanja zaposlenih za pet odstotkov oziroma te zahteve in v nekaterih službah enostavno uh, ne morejo opravljati svojih storitev ob takem zmanjšanju in zato morajo svoje storitve naročati zunanjim izvajalcem, kot naprimer službe za prevajanje in tako naprej. No, vračam se k dvema zahtevama za prerasporeditev in sicer gre za uh, ekonomsko-socialni odbor prerasporeditev MRŽ številka uh, eh, 1 skozi 2016. Um, eh, in ravno tako za odbor regij imamo isto sklicno številko za prerasporeditev. Gre za pa eh, milijon 264 tisoč 120 evrov in za 935 eh, tisoč evrov za odbor regij. Prvi znesek je bil za socialno-ekonomski odbor. Zakaj gre? Odbor regiji, torej oba odbora uh, uporabljata isto stavbo v Bruslju. In kaj tukaj predlagata? Predlagata, da bi se prerasporedila sredstva, pa ne bom se sedaj dotikal tehničnih detajlov, zato da bi uh, naredili naslednje, naslednja dela. In sicer uh, tako bi iz sredstev za leto 2016 raje kot iz. Uh, sredstev za leta 2017 poplačali izvedbo nekih storitev, ki so predvidene za leto 2017. Gre torej za, mm, za, za prerasporeditev. In zdaj. Jaz predlagam, da to tudi potrdimo, zato ker smo potrdili vse prerasporeditve, tudi ko smo govorili o proračunu za leto 2016, zato ker je to formalno predlagala komisija in takrat smo ta postopek uporabili in sprejeli za vse institucije. In če te prerasporeditve ne odobrimo, potem bodo nekatera sredstva razveljavljena in to so sredstva, ki so potrebna za izboljšave v, um, v stopni hali v to stavbo, kjer je treba uh, nove varnostne ukrepe izvesti. To so ta dela, ki jih je treba narediti. Tako da ob um, teh dveh pojasnilih, glede na to, da smo že take razporoditve vse sprejeli, uh, oziroma da smo. Uh, Te postavke že sprejeli za leto 2016 in drugi, zato da se čim prej zaženejo ta dela, ki so potrebna za zagotovitev uh, Eh, primerne varnosti, eh, predlagam, da ta dva predloga za prerasporeditev sprejmemo. Äh, äh, ja, čisto na kratko bi imela še en komentar, ne pri tej točki, o kateri govorimo sedaj, ampak glede te točke o eksternalizaciji na splošno. Kot parlament imamo to težavo, da smo veliko del dali v podizvajanje. To pa se ni upoštevalo pri številu delovnih mest tolmaške službe in prevajalske eh, službe so močno privrčevale na zaposlovanju redno zaposlenih. In eh, pristojni so nam eh, dejali, da bodo premestili ta mesta v zunanje izvajanje, ampak z finančnega smisla nam zadev niso obrazložili. Nimamo torej v pogledu to, ali nam je to z finančnega vidika sploh pomagalo. Hvala. Exa. Tako je. No, vrnimo se k prenosom sredstev. Mogoče bi lahko elektronsko glasovali o, o obeh prerasporeditvah skupaj. Ja, torej glasujemo za obe eh, prošnje za presporeditev za odbor regije in za socialni in ekonomski odbor. Konec glasovanja. Trije, gla, dva, eh, dva, 23 glasov za, 2 proti in eh, prošnje so sprijete. Nepremičninska politika, gospa Holmajer imamo tukaj kakšno težavo. 14 prošen mislim, da smo že obravnavali in tukaj ni bilo pripomp. Zato lahko kar sklepamo, da je 14 prerasporeditev iz tega naslova že uh, potrjenih, sprejetih in s tem smo uh, glasovanje zaključili. Lahko Tako da lahko sedaj eh, gremo k naslednji točki in sicer uporaba solidarnostnega sklada. Besedo dobi gospa Holmajer. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Tu gre za primer, ki ste ga spremljali tudi posod po Evropi prek eh, medijev. Predvsem se to nanaša na regijo Niederbayern, spodnja Bavarska. Maja in junija 2016 je to regijo prizadela naravna katastrofa. Prišlo je do izjemno intenzivnih poplav. Sedem oseb je umrlo, 47 tisoč je bilo prizadetih zaradi teh poplav in če se čisto konkretno izrazim, v desetih minutah je bilo poplavljeno celo mesto in na tisoče ljudi je poskušalo zbežati v više nadstropje, če je njihova hiša še obstala. Drugi so pač poskušali rešiti, kar se je dalo rešiti, nekaterim pa pač ni uspelo. Več tisoč ljudi je bilo. Je ostalo brez strehe na glavo. Predvsem mesto Simbah je bilo prizadeto. Eine Berechnung der Unterstützungssumme ki je notwendig, ist, um, uh, treba je torej zagotoviti prispevek za to, da bi zagotovili vsaj minimalno obnovo. Škoda znaša približno 1,6 milijarde, to je približno 3 odstotke proračuna spodnje Bavarske, kar pomeni, da to, ta škoda presega 1,5 odstotka nacionalnega oziroma regionalnega proračuna. Pri regionalnih eh, katastrofah se upošteva 2,5 odstotka do 1,6 milijarde evrov. In tako pridemo do zneska 31.475.125 evrov. Kot običajno je stekel postopek. Komisija je preverila vsa dejstva in pravzaprav ni treba o tem razpravljati. Uh, Jasno pa je, da bo še nekaj časa trajalo, preden bo mesto Simbah Amin spet se postavilo na noge. Ja. Euh. Hvala, gospa Holmajer. Vsi vemo, da so te okoliščine izredno hude. Želi kdo v zvezi s tem še kaj povedati? Hvala vsekakor za to sporočilo. Morda bo kakšen amandma uložen, najkasneje je to možno storiti do jutri ob desetih. V odboru za proračun bomo o tem glasovali v prihodnjih tednih, vendar pa žal nimam datumov, poznamo samo datum plenarnega zasedanja. Zdaj pa dobi besedo Jose Manuel Fernandez ki nam bo spregovoril o treh spremembah proračuna za leto 2016. Hvala, gospod predsednik, že veliko krat sem govoril o tej temi v tem odboru. Naj spomnim, da je DAP 5 neproblematičen, gre za um, uravnoteženje na podlagi odločitve v zvezi z lastnimi sredstvi iz, eh, za leto 2017, zato prosim, da se eh, sprejme ta DAP, ravno tako DAP 6, ki zadeva eh, uporabo solidarnostnega sklada za zagotovitev pomoči Nemčiji zaradi poplav. Tudi tu predlagam, da se to sprejme na to, da se to sprejme um, DAB 4, torej osnutek spremembe proračuna 4. Tukaj imamo 7,3 milijarde evrov iz naslova kohezijske politike, ki niso bili uporabljeni in ki se bodo vrnili v države članice. Za prihodnje težave, ki se lahko pojavijo pri uh, večletnem finančnem okviru, želim poudariti, da je eh, ta osnutek spremembe proračuna zelo pomemben za eh, ured, premoščanje situacije, ki izhaja iz migracijskih tokov. In prav zato, ker je sklad za pomoč beguncem eh, v Turčiji sklad, ki se, iz katerega se močno črpa, predlagam, da se 400 milijonov odobri za predplačila znotraj inštrumenta za begunce. To bo omogočilo tudi mobilizacijo dodatnih sredstev za nepredvidene dogodke, tako da teh 400 milijonov lahko sprejmemo. Imamo pa tudi predlog, da se to predvidi vsega, v proračunu za leto 2017. Torej, DAP 4, 5 in 6. Osnutek eh, poročila ste dobili. Ta mm, dodatni znesek bo posredovan, torej poročilo bo posredovano vsem poslancem v zvezi s tem, v zvezi z osnutkom spremembe proračuna številka 6 bom eh, šele na koncu spravnega postopka odprl razpravo o tem, zato da bomo razmislili o rezultatih eh, spravnega postopka pri tem predlogu spremembe proračuna. Zato bo ponedeljek 14. november ob 18. rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Torej bomo eh, časovnico priredili temu, kar ste povedali. So še kakšne pripombe, ki je? Ne. Torej, Jose Manuel, najlepša hvala za to eh, poročilo. Hvala. Eh, spremljali bomo torej te predloge za spremembo proračuna 4, 5 in 6 in potem bomo tudi sledili naslednjemu postopku, ki je dvojne narave in sicer namreč bom, sprejemali bomo proračun za leto 2017, hkrati pa potekajo tudi pogajanja o spremembi večletnega finančnega okvira. Uh, ob 10.30 smo predvideli točko, ki bo namenjena eh, pregledu poteka spravnega postopka. Zdaj je ura komaj 10, tako da predlagam, da se ob 10.30 spet sestanemo tukaj za zaprtimi vrati. C'était prévu à 10 heures. Certains de nos collègues. Euh, Predvideli smo to ob 10.30. Nekateri kolegi so zato svoje delo tako načrtovali, da bodo ob 10.30 tukaj. In zato predlagam, da prekinemo zdaj sestanek in da ga nadaljujemo.